Pán predseda. So good afternoon, everybody. Let's start our afternoon session. First of... Dobar dan, dragi moji. Začenjamo s popolanskim delom naše seje. Najprej moramo sprijeti zapisnik eh, do popolanske seje. Imate kakšne pripombe? Ni videti. Dobil sem prošnjo skupine Alde, da imenujemo gospoda Kenta Johansena kot člana medparlamentarne delegacije Evropske unije in Hrvaške za skupni parlamentarni